Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dober dan, gospe in gospodje. Prosim, usedite se na svoja mesta. Dovolj časa smo že čakali. Mislim, da je kar precej poslank in poslancev že v dvorani, tako da začenjamo z današnjim sestankom odbora za regionalni razvoj prva točka je sprejetje dnevnega reda. Osnutek dnevnega reda ste dobili. Naj dodam nekaj k temu osnutku dnevnega reda. Potem, ko smo vam to poslali prejšnji ponedeljek, je komisija 8. julija poslala delegirani akt Evropskemu parlamentu. Ta akt je bil poslan po elektronski pošti 9. julija. Kar se tiče časovnega razporeda za prenos, smo sedaj v težkem položaju po pravilih o delegiranih aktih. Če parlament ne spreme stališča o delegiranih aktih v dveh koledarskih mesecih, potem, ko je delegirani akt dobil, to pomeni do 8. septembra, ali prosi za podaljšanje tega roka, se potem ta akt sprejme. Zato moramo to dodati na dnevni red danes. Predlagam, da imamo to kot zadnjo točko na jutrišnjem dnevnem redu po izmenjavi mnen z gospodom Kesslerjem. Se strinjate? Prav, hvala. Še kakšna pripomba glede dnevnega reda? Ne? Torej je dnevni red tako sprejet. Sprejetje zapisnika se je 17. junija 2015. Tudi to imate v svojih dokumentih. Predlagam, da kot običajno, če ne bo ogovora do konca tega sestanka, da bo zapisnik sprejet. Kakšna pripomba? Ne. Prehajamo na naslednjo točko sporočila predsednice. Dve sporočili imam, skušala bom biti zelo kratka. Najprej. Naj vas obvestim, da sem danes dopoledne sodelovala v odboru regi na sestanku komisije Koter. Povabili so me na, zato, da podam predstavitev dela našega odbora za regionalni razvoj in možnosti za boljše sodelovanje in usklajevanje med komisijo KOTER in odborom za regionalni razvoj. Vesela sem, da so vsa vprašanja, na katerih delamo, tudi na dnevnem redu komisije KOTER. Tako da smo imeli zelo prijetno izmenjavo mnen. Sem pa vesela, da imamo tudi še nekaj zamisli za prihodnje dobro sodelovanje med komisijo Koter in odborom regij v Evropskem parlamentu. Potem pa še drugo sporočilo. Konferenca predsednikov odborov se je odvila, odvijala prejšnji teden med strasburškim zasedanjem. Na sestanku smo imeli izmenjavo mnen s podpredsednikom komisije Timmermansom to je del delovnega programa med parlamentom in komisijo. Gre za tesnejšo izmenjavo mnen in sodelovanje med podpredsednikom in konferenco predsednikov odborov. Med to izmenjavo mnen sem povprašala o politikah, ki so sedaj v fazi izvajanja, kot je kohezijska politika in tudi o dobrem usklajevanju med različnimi instrumenti Evropske unije, čeprav posebno, kar se tiče dobrega sodelovanja med strukturnimi skladi in novim skladom za strateške naložbe. Z veseljem vas obveščam, da je gospod Timmermans se v polni meri strinjal z mano in je popolnoma podporil naša prizadevanja za pregled izvajanja kohezijske politike. Omenil je, da bo to pomemben del dela komisije za leto 2016, ko bodo torej nadzorovali dobro sodelovanje med različnimi politikami Evropske unije. To sta torej moji dve sporočili, o katerih sem vas hotela obvestiti, kaj se je zgodilo v zadnjih tednih in dnevih. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je delavnica o ozemeljskem upravljanju in kohezijski politiki. Naj vas spomnim, da je regij prosil raziskovalno enoto, ki podpira naše delo, Policy Department B, da torej imamo delavnico o ozemeljskem upravljanju in kohezijski politiki. To je relativno nova zasnova politike. In tukaj združujemo dve bistvi kohezijske politike. Večplastno upravljanje in tudi večplastni pristop. In kot vidite v programu te delavnice, bomo danes slišali tri predstavitve o različnih vidikih eh, ozemerskega upravljanja. Začeli bomo z uvodno predstavitvijo povezav med eh, izvajanjem politike in ozemerskim upravljanjem, potem bomo imeli perspektive lokalne uprave in potem bomo imeli še primer dobre prakse, kar se tiče ozemljskega upravljanja v Flandriji. Predstavitve bodo imeli gospod Kaj Böme, sem prav izgovorila, hvala lepa, in gospa Zabine Cilmer iz eh, podjetja Spatial Foresight, potem gospod Abel Schumann, iz direktorata OECD za javno upravo in ozemersko sodelovanje in tudi gospod Rene van der Lek, projektni direktor, oddelek za prostorski razvoj Flandrija. Po predstavitvah pa bom dala čas poslancem za pripombe in vprašanja. Predlagam, da si namenimo 90 minut za ta program in ob 16.45 bomo končali z delavnico. Imamo pa tudi predstavnike Evropske komisije. Tukaj je gospod Matko, ki bo sodeloval v razpravi, tako da besedo sedaj dobita kar gospod Böme in gospa Cilmer. Prosim. Hvala lepa. Dobar dan. Kolegica Zabina Cilmer in jaz bo poskušala tole urediti v 15 minutah. In podali bomo kratek pregled med ozemljskim upravljanjem in kohezijsko politiko. Upamo, da bomo torej lahko podali nekaj pripomp, vodne misli za razpravo o celoten koncept. Kaj bomo storili? Pogledali si bomo, kaj torej pravzaprav ozemljsko upravljanje je, kako lahko to razumemo. Potem bomo to skušali povezati s kohezijsko politiko in se navezali na to, kaj kontekst pomeni, do kakšne mere moramo govoriti tudi o institucionalnih zmogljivostih, ko govorimo o, zemeljski, o zemeljskem upravljanju. In potem bova zaključila z izzivi in prednostmi te teme in kaj bi lahko storili, da bi okrepili ozemeljsko upravljanje, če bi to seveda želeli. Zato, da torej, prihranimo kar nekaj časa, kar začnimo s tem, kaj točno je ozemljsko upravljanje, morda lahko zabine. Ti poveš nekaj o tem. Skušala bom, predsednica, torej uvedli ste že v to, kako razumemo ta pojem. Ni seveda končne opredelitve, vendar pa omenili ste že dva glavna koncepta, na katerih temelji ozemelsko upravljanje. Najprej večplastno upravljanje, upravljanje na več ravneh. Tukaj skušamo združiti vse zainteresirane strani iz različnih sektorjev, z različnih ravni administrativnih in imamo potem tudi osredotočanje na ozemlja, ko se torej pristop nanaša na prostor sam. In prav tako dodajamo še strateški, dolgoročni povdarek, ne samo kar se tiče politike določenega sektorja, temveč tudi kar se tiče celovitih družbenih ciljev. Naj povzamem. Čisto enostavno bi lahko dejali, da je ozemeljsko upravljanje nekaj, kar se nanaša na dobro upravljanje in kar se nanaša na ozemlje in politike, ki so povezane s tem. To pa me potem vodi do vprašanja, kako je to povezano s kohezijsko politiko. Kaj? Link to cohesion policy of. Ja, povezava s kohezijsko politiko je pa precej širok koncept. Poskušali si bomo gledati tri vidike, kot je omenila Sabine, najprej torej to prostorsko razsežnost, potem vidik upravljanja, ali je bilo to ukrepljeno, primerjavi s prejšnjim obdobjem in potem še strateško dolgoročno dimenzijo. Da bi torej te stalne elemente trenutne kohezijske politike določili, moramo seveda potem vse skupaj križati. In tukaj imamo potem skupni okvir. Potem usmerjanje na rezultate do 2020 potem tudi tematsko osredotočanje, okrepitev načela partnerstva, potem celovite teritorijalne investicije in prostorsko upravljanje in pa tudi namenite sredstva za urbani razvoj. In potem na koncu še premik k nacionalnemu. Vedno več sredstev je namenjenih za nacionalne prej kot regionalne programe. Torej, če vzamemo šest teh glavnih vidikov kohezijske politike in tri dimenzije, potem lahko vidimo, kaj se dogaja in več lahko preberete v dokumentu. Naša ocena pa je, da je kodeks obnašanja in načelo partnerstva za trenutno programsko obdobje nekaj, kar ima zelo veliko potencijala, da bi izboljšali prostorsko dimenzijo In to je potrebno storiti, kajti lokalno, regionalno raven je potrebno izpostaviti. Kar se tiče skupnostnega lokalnega razvoja in investicij, tukaj tudi seveda se osredotočamo na pristop, ki temelji na prostoru, vendar pa to sta majhna instrumenta, tako da ne moremo pričakovati, da bomo uh, prispevali k revolucionarnemu razvoju. Zelo pomembni so ti instrumenti, vendar pa imajo omejen doseg. 5 odstotkov za trajnostni razvoj, to pa je pomembno in to ima seveda potem povezavo z nekaterimi tipi ozemelj. Torej to urbano namenjene sredstev je pomembno in ta prostorski pristop. Po drugi strani pa smo predvsej bolj skeptičen, kar se tiče tematskih koncentracij za strukturne sklade tukaj, se nam zdi, da se bolj usmerjamo na sektorje kot na ozemlja. Tako da smo nekoliko bolj skeptični pri tem. In podobno tudi, kar se tiče premika k nacionalnemu za nacionalne projekte. Več sredstva se namenja temu. In to je težko potem razdvojiti lokalnim in regionalnim ravnim in potem seveda skupni okvir in osredotočene na rezultate. To je lahko pozitivno, pa trenutno je rezultat nekoliko neutralen. Če si potem ogledamo močnejše upravljanje, na primer, in upravljanje na več ravneh in več sektorjih, mislim, da je to tisti pristop, ki v skupnem okviru združuje različne tipe instrumentov financiranja in dovoljuje upravljanje na več ravneh. To je dobro tako okrepimo upravljanje. Enako velja tudi za partnersko načelo. Tukaj združujemo različne zainteresirane strani na različnih nivojih in sektorjih. Potem CLLD in IT, tudi tukaj torej, imamo močan poldarek na lokalnih partnerjih, ki vstopijo v igro in to je lahko zelo koristno. In potem tudi namenjen sredstev za urbani razvoj, to ima pozitiven učinek, to sem že omenil. In tukaj vidimo potem tudi premik nacionalnemu kot nekoliko bolj težavno. To bi lahko oslabilo lokalno in regionalno raven v tem več ravenskem postopku upravljanja. In tukaj gre potem bolj za specifična oska partnerstva kot za celovita partnerstva. To je zelo na kratko, v dokumentu lahko vidite še več, si lahko preberete več. In potem ne na zadnje, kar se tiče strateškega dolgoročnega razvoja, kako smo to krepili, večino vidikov je lahko uprit strateškemu razvoju ali pa tudi ne, ali pa lahko tudi škodi. Edina komponenta, ki je negativna, kar se tiče strateškega razvoja, pa je usmerjanje k rezultatom, ker bi to morda lahko vodilo programe, da bi skušali podati rezultate kratkoročno, ne pa dolgoročno. Vendar pa veliko teh delov seveda je odvisnih od tega, kako se politika izvaja in kako se različni programi v državah članicah izvajajo. Mislim, da smo tukaj navedli večino elementov. Izvedba je pomembna in tudi kontekst je pomemben. In tukaj lahko potem vidimo, koliko se lahko okrepi raven upravljanja. Morda še nekaj razlage, kar se tiče vloge konteksta, Sabina. Da, kontekst je zelo pomemben. Imamo različne tipe kontekstov, ki so pomembni. Najprej institucionalni kontekst države, regije, mesta ti določajo, kdo bi naj bil vključen v postopek upravljanja, kajti imamo različne odgovornosti, različne razdelitve odgovornosti po sektorjih in ravneh v različnih regijah in državah. Prav tako je vloga civilne družbe pomembna in se razlikuje med različnimi področji Evrope. Potem drugič, kontekst, kar se tiče dediščine, tradicije. Imamo različne tradicije upravljanja. In ti postopki se razvijajo počasi to vključuje tudi postopek učenja, priučevanja. In tukaj na zemljevidu lahko vidite, kaj se dogaja, to je kakovost indeksa upravljanja svetovne banke, to je samo površen prikaz. In tukaj merijo torej učinkovitost politik, stabilnost, zaupanje in tako dalje. Kaže pa, da imamo v nekaterih severnoevropskih državah boljšo dediščino, švedska, danska naprimer, in manj pozitivne tradicije pri upravljanju v nekaterih regijah vzhodne Evrope in tudi nekaterih delih južne Evrope. Tretji kontekst, ki je tudi pomemben, je ali imamo individualne posameznike, ki skušajo doseči napredek pri tem ozemljskem upravljanju. In tradicija se navezuje tudi na različne načine upravljanja. Imamo različne poti, kako se upravlja, kako se izvaja politika, vsaj štiri take možnosti imamo glede na okoliščine in glede na politike in potem te zainteresirane strani tudi uporabljajo različne načine. Na koncu torej imamo zelo veliko različnih kontekstov, tako da ne bomo imeli, mogli imeti rešitve, ene rešitve za vse, čeprav bi se to morda zdelo dobro. Ne bo šlo, ker imamo veliko različnih kontekstov. Vse skupaj je potrebno umestiti v različne kontekste in seveda se sprašujem, kakšne institucionalne zmogljivosti potrebujemo. Kar se tiče tega, se moramo zavedati, da so postopki ozemljskega upravljanja nekaj, kar traja dolgo časa. To niso kratki postopki. Potrebno se je vzeti čas in imeti potrebno tudi vire za dolgoročno aktivno deležbo vseh dejavnikov. Mislim, da moramo pomisliti na dva tipa akterjev. Tisti, ki prevzamejo vodstvo in tukaj vidimo, da tisti, ki so vodilni, morajo biti jasni glede odgovornosti in glede razdelitve vlog. Prav tako pa je pomembno tudi opolnomočenje. In Sabina je že omenila pomen količih posameznikov, posameznikov, ki se ženejo, ki skušajo doseči napredek. V drugem kontekstu smo imeli zelo dolgo razpravo, kako priznati take posameznike, njihovo delo. In na koncu smo se dogovorili, da torej jih prepoznamo, ko jih vidimo. Torej, taki posamezniki se pojavijo običajno v postopku, to je postalo jasno. Prav tako pa moramo zagotoviti, da institucije ali posamezniki imajo dovolj zmogljivosti in virov, da prevzamejo svojo odgovornost in da dolgoročno imajo možnosti zagotoviti ustrezno upravljanje. Ne gre pa samo za tiste, ki torej upravljajo, temveč tudi za tiste, ki sodelujejo. Zato potrebujemo različne akterje, ki morajo imeti čas, intelektualne zmogljivosti in vire za udeležbo, aktivno udeležbo, ne pa da jih ni na tem sestanku, na naslednjem in torej nimajo, naprimer, virov za podajo dobrih izjav. Zato je torej potrebno imeti tudi institucionalno zmogljivost ustreznih akterjev. To je ključnega pomena. Znati, da potrebujemo določeno prožnost. Ne, ni tako, da bi torej končali kar pri določenih zainteresiranih skupinah, začeli z njimi in tudi končali z njimi. To se lahko tekom postopka spremeni. In kljub vsej prožnosti moramo zagotoviti, da imamo vse koliko toliko enakovredne pogoje za vse in institucionalno gotovost glede tega, kar se dogaja. Prav tako se moramo osredotočiti na institucionalno prilagodljivost, da se torej lahko prilagodimo postopku, ko se ta razvija, ko je to potrebno. Torej, institucionalna zmogljivost je predvsej pomembna. In to znajo predvsej časa in tudi virov preden se torej lotimo postopka vzemljskega upravljanja, mora biti popolnoma jasno, zakaj to počnemo, kakšne so prednosti in izzivi, ki prihajajo s tem upravljanjem. In tukaj sedaj predajam besedo Sabine, da pove še kaj o tem. Hvala lepa. Kot sem dejala na začetku, je ena značilnost ozemljskega upravljanja, da ima dolgoročno strateško perspektivo in služi družbenim ciljem. To pomeni, da ni cilj sam po sebi, temveč je sredstvo do dosege drugih ciljev. Če sprememo tak pristop, potem bolje upoštevamo ozemerske specifike in lahko ozemerski potencial bolje izkoristimo. Tudi bolje se zavedamo, kje tičijo težave. Če torej potem združimo vse zainteresirane strane in strani in akterje, lahko bolje usklajujemo različne politike, različne politične cilje in ustvarimo več prevzemane odgovornosti strani akterjev, ker so bolj vključeni v to. In potem imamo tudi različne cilje različnih politik, različnih sektorjev, različnih ravni. To je potrebno priznati. Akteri se morajo tega zavedati in potem slej kot prej se morajo tega dejavno lotiti, ne pa da zamižijo na eno ali obe očesi in se tega ne lotijo. Kot je torej kaj dejal, to predstavlja velik izziv, vzame veliko časa, potrebno so velikanske zmogljivosti in to vodi do tudi velike raznolikosti različnih pristopov, tako kar se tiče različnih krajev, različnih politik. In to me potem vodi do vprašanja, kaj lahko pravzaprav storimo, da prebrodimo te izzive in da ukrepimo zemeljsko upravljanje, če nam to pomaga pri dosegi krovnih ciljev. Počasi končujemo. Torej, zemeljsko upravljanje ni cilj sam po sebi. Lokalne, regionalne ravni si zadajajo cilje in potem mi lahko ponudimo boljše rešitve, bolj učinkovite rešitve kot standardni postopki. To je nekaj, kar je potrebno upoštevati. To ni cilj sam po sebi. Če si potem ogledamo literaturo, različne primere po Evropi, jih je nekaj tudi v dokumentu. V bistvu potrebujemo novo kulturo v javnem sektorju. To je nekakšen premik od uspešnosti, ki temelji na izpolnevanju zahtev, na to, ki je bolj rezultatsko, podjetniško, bi lahko rekli, usmerjena. Zato, da bi torej lahko zagotovili napredek. Prav tako pa smo že omenili, da potrebujemo torej posamezniki, ki prevzemajo odgovornost, ki prevzemajo funkcijo opolnomočenja in ki lahko združijo ustrezne akterje. Ti potrebujejo našo podporo, da lahko to zagotovijo. In potem ne nazadnje, tukaj se osredotočamo na študijo ESCON-a znanskega leta. Tukaj vidite naslovnico, kako lahko torej zagovarjamo in spodbujamo ozemljsko upravljanje. Pet točk je tukaj pomembnih. Kako lahko torej osklajujemo dejanja akterjev in institucij, vključevanje političnih sektorjev, mobilizacija udeležbe zainteresiranih strani, da smo tudi torej, prilagodljivi, se prilagodimo različnim kontekstom, nimamo ene rešitve za vse, v različnih kontekstih se moramo prilagoditi, torej določena prožnost je potrebna. In potem vse čas moramo razmišljati tudi o učinkih, prostorskih, krajevnih učinkih politik samih. In ko se zauzemamo za teh pet točk, potem pridemo k več ozemljskega upravljanja. In to je tisto, kar je pomembno. Torej, to je bilo zelo, zelo na kratko, v 15 minutah. Skušali smo vam podati podbudo za razmislek za nadaljne razprave. Upam, da nama je to uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, skoraj 15 minut. Da, to je zanimiva podlaga za razpravo. Tako, sedaj pa nadaljujemo z gospodom Šumanom. Da, prosim, vaša predstavitev sistemi upravljanja na več ravneh in reforme lokalne samoprave. Je to prav? Da. Prosim, beseda je vaša. Thank you very much for inviting me to this. Najprej najlepša hvala, da ste me povabili na to delavnico, da predstavim izkušnje organizacije OECD. Mogoče je najpomembneje, da najprej povem, eh, da je organizacija OECD Eh, organizacija, ki pripravlja statistike in eh, programe za vse članice organizacije OECD. Torej tukaj ne gre zgolj za Evropsko unijo, ampak tudi za eh, Ameriko in druge države po svetu. Torej, če si ogledamo upravljanje v okviru OECD, potem eh, lahko ugotovimo, da imamo upravljanje na različnih ravneh. 140 tisoč regionalnih uprav imamo, predvsem pa izstopata dve državi. Na eni strani eh, je, so ZDA in na drugi strani Francija. Eh, vsaka izmed teh držav ima približno 40 eh, tisoč regionalnih uprav. ZDA imajo 250 eh, milijonov prebivalcev eh, in eh, v Franciji je veliko občin. vključujemo približno 134 eh, tisoč občin, eh, približno 500 regij in eh, približno 4 tisoč različnih ravni regionalnih uprav, ki se nahajajo nekje med občinami, regijami in državno ravnjo. No, če si nekoliko podrobneje ogledamo, kako oziroma kakšen je pristop k eh, upravljanju na regionalni ravni. Potem lahko vidimo, da lahko države razdelimo v dve skupini. Najprej imamo eh, centralizirano upravljanje države in pa države, ki so razdeljene na eh, regije in poleg tega države razlikujemo tudi glede na različne ravni, na različne stopne regionalnih uprav določene države imajo zgolj eno raven eh, regionalne uprave in to so običajno občine, potem imamo države, ki imajo eh, dve ravni in sicer eh, na eni ravni so regije oziroma države, na drugi ravni pa občine in potem nekatere države imajo celo tri ravni regije, potem neko umestno raven in potem občine. In ko si ogledamo te eh, različne države, vidimo, eh, da lahko opazimo jasne trende. Večja je država, večje eh, regionalne, večje ravni regionalnih uprav. In to smo slišali že v prejšnji predstavitvi, enoten pristop enostavno ni mogoč v velikih državah in zato je potrebno najti najboljši način regionalnega upravljanja ampak seveda se je potrebno ogledati tudi vsako državo eh, posebej in potrebno je eh, najti ustrezno obliko regionalnega upravljanja. To lahko vidimo eh, tudi, ko si ogledamo to prosojnico, kjer vidimo prvo raven regionalne uprave. Tukaj gre eh, za eh, povprečno ozemlje in pa povprečno število eh, prebivalcev oziroma povprečno velikost in povprečno število prebivalcev v posameznih državah in vidite lahko, da obstajajo izjemne razlike. Imamo države kot so naprimer Švica, Mačarska in pa Češka republika, kjer regija obsega le. Eh, nekaj tisoč eh, kvadratnih kilometrov in nekaj tisoč prebivalcev, potem pa imamo države, veliko jih je, ki sploh niso na tej prosojnici, ampak recimo USA ima, posamezna regija ima več kot 100 tisoč ehm, kvadratnih kilometrov in na milijone prebivalcev, enako velja tudi za Nemčijo. Torej obstaja zelo velike razlike med posameznimi državami. Torej ne gre eh, zgolj za to, kako delujejo različne eh, regionalne ravni, ampak nas še prav posebej zanima, kako velik vpliv imajo regije. Pri tem je še prav eh, posebej eh, pomembna javna poraba. In na tem eh, grafu lahko vidite porabo regionalnih uprav v primerjavi z celotno vladno porabo in v primerjavi z bruto družbenim proizvodom. Danska recimo je država, kjer 60 eh, odstotkov javne porabe pravzaprav poteka na regionalni ravni. Potem pa so tukaj države kot eh, je recimo Izrael eh, ali pa Čile, kjer, le, kjer je le 15 odstotkov javne porabe na regionalni ravni. Torej, tukaj gre za zelo pomemben vidik. to, kar vidite pred seboj, kaže na vpliv in odgovornost eh, regionalnih uprav. Seveda pa ta graf ne predstavlja celotne slike. Kaj ti pomembno ni le, koliko porabijo javne uprave, pomembno je tudi, koliko, uh, v kolikšni meri so neodvisne nordijske države, eh, Švedska, eh, Nizozemska, Finska, eh, imajo visoko porabo na regionalni ravni, ampak glede na velik delež javne porabe imajo te regionalne uprave zelo omejeno neodvisnost, izvajajo natančno določene naloge, Pri tem porabljajo sredstva, vendar pa eh, niso samostojne pri sprejemanju odločitev. Torej, eh, to je potrebno upoštevati. To torej ni popolna slika. Doslej sem po večini govoril o regijah in eh, deželah, sedaj pa bi rad govoril o občinski ravni in tukaj bi se prav posebej osredotočil na velika mesta. Mesta predstavljajo namreč prav poseben element eh, zaradi različnih vidikov. Če si ogledamo, eh, kakšne situacije v mestih, potem vidimo, da gre tukaj za mesta, ki so izjemno tesno povezana. Vsi, ki živimo v mestih, vemo, da delamo uh, v enem delu mesta, živimo v drugem delu mesta, nakupujemo spet v tretjem delu mesta in imamo, mes, in imamo prijatelje v četrtem delu mesta in po, podobno delujejo tudi podjetja na uh, celotnem območju. Ampak te povezave skoraj eh, nikoli niso upoštevane pri zasnovi eh, mestnih uprav. Veliko je neodvisnih občin in to, kar vidimo na tej eh, prosojnici, je število mest na 100 tisoč prebivalcev. Če pomislimo na običajno mesto za približno 100 tisoč eh, prebivalci, lahko ugotovimo, da je v državah OECD veliko mestnih območij, ki ima eh, na tisoče neodvisnih, eh, ki imajo na tisoče neodvisnih občin. In to je zelo pomembno upoštevati, kaj ti potrebno je poskrbeti za ustrezno koordinacijo posameznih politik v mestih, recimo eh, promet je eno tako področje ali pa prostorsko načrtovanje, eh, javne storitve. Če želimo, da eh, so te storitve učinkovite, potem je potrebno poskrbeti za ustrezno koordinacijo, na ta način lahko tudi znižamo stroške. Če imamo na stotine ali pa celo tisočine občin, seveda to pomeni določeno razdrobljenost, hkrati pa to predstavlja tudi velik izziv. In ti, ta izziv izhaja predvsem iz dejstva, da struktura um, mestnih uprav ni v skladu z uh, razdrobljenostjo mestnih območij. In to smo opazili predvsem v zadnjih letih. V mestih smo opazili trend skoraj da povsod eh, v državah OECD eh, po uvedbi eh, reform za vzpostavitev sistema upravljanja, ki bi bolje odseval te funkcionalne povezave med posameznimi občinami. Nekatere države so preprosto eh, povezale eh, različne občine, to je precej radikalen korak. Eh, veliko pogosteje pa opažamo poskus vzpostavitve mestne uprave, ki je nekakšna krovna organizacija, ki koordinira dejavnosti posameznih občin in to je pristop, ki se je izkazal za izje, eh, razmeroma uspešnega. In imamo zelo dobre dokaze, da eh, je eh, ta pristop, eh, dober pristop, eh, ki eh, nas nekoliko oddaljuje od eh, pristopa, enotnega pristopa za vse. Potrebno je povezati administrativno kognitivno eh, strukturo z funkcionalno strukturo. To postaja vedno pomembnejše, kaj ti. V preteklih 15 letih se je izkazalo, da je bil ta pristop v državah članicah eh, OECD razmeroma uspešen. Toliko eh, torej za danes. Objavili smo tudi nekaj publikacij, tako da če vas ta tema podrobneje zanima, si lahko ogledate tudi te publikacije organizacije OECD. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali z gospodom Renejem Vanderlekom, ki bo predstavil uh, regionalno upravljanje uh, v Flandriji. Beseda je vaša. Here, uh... Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili eh, v vaš odbor. To je odlična priložnost da povežemo kohezijsko politiko z regionalno prakso. Mislim, da je to zelo pomembno, eh, če želimo poskrbeti za bolj učinkovito politiko na vseh ravneh. Naj začnem z nekaterimi ključnimi informacijami mm, in sicer o projektu Brussels Northern Fringe. To je projekt, o katerem bom govoril danes popovdne. Ta projekt predstavlja eh, nov načrt eh, prostorskega načrtovanja. Ugotovili smo, eh, da moramo preizkusiti nove politike in potrebovali smo testno področje za to in dejali smo, da bomo izkoristili eno izmed najbolj zapletenih območij, to je tudi območje, kjer je veliko pretoka, veliko prometa in če bodo politike tam delovale, potem bodo lahko uporabne eh, posod. No, eh, priprave so se začele že leta 2012, eh, trajale pa so do avgusta 2013, ko smo uradno pričeli z izvajanjem tega projekta. Zagotoviti smo želeli da eh, bi eh, lahko izpolnili vse eh, administrativne zahteve. Augusta 2013 smo torej vzpostavili ekipo, imenovali smo vodjo te ekipe in dobili smo tudi ustrezen proračun. Zelo pomembno pri tem projektu pa je tudi, da se ta projekt nahaja na meji. Eh, prestolnice Bruslja z eh, Flandrijo. Torej, eh, vzpostavili smo tudi sporazum o sodelovanju. Zastavili smo si nekaj ciljev, pri tem gre za uh, temeljne cilje, ki pa so zelo pomembni. Želeli smo poskrbeti za skupen eh, enoten razvoj eh, regije, za učinkovit razvoj eh, regije, vendar pa smo sprejeli da, tudi dejstvo, da na tem področju poteka že veliko projektov. In želeli smo tudi povezati projekte, ki že potekajo z tem novim projektom. slides? Okay. Then I'm not touching it anymore. Let's first. No. Oglejmo si najprej vsebino eh, posameznih projektov. To eh, so bili torej naši prvi koraki. Želili smo zasnovati razvojne cilje, pri tem pa smo se oprli uh, na uh, splošne cilje za uh, prostorsko načrtovanje. Pri tem smo se pogovarjali z različnimi deležniki. In uh, pri tem smo želeli določiti prioritete. Želeli smo upoštevati demografsko rast in želeli smo izkoristiti opuščena območja. To pomeni, da smo želeli poskrbeti za bolj učinkovito rabo naravnih virov, predvsem eh, ozemlja. Poleg tega pa smo iz, želeli izboljšati tudi eh, življenske eh, pogoje oseb, eh, kajti oziroma prebivalcev, kajti eh, zaradi pogostih eh, zastojev na bruselski obvoznici je to zelo velik izziv. Poleg tega smo želeli izboljšati tudi socialno kohezijo in eh, želeli smo ponuditi prebivalcem tega območja različne storitve. Želeli smo tudi uvesti nove industrijske dejavnosti z dolgoročno perspektivo. Seveda. To območje ni ravno enostavno območje in identificirali smo eh, že nekaj načel, eh, ki so pomembna za eh, prostorsko načrtovanje. Menili smo, da potrebujemo skupno vizijo ampak eh, poleg tega se pa eh, moramo poskrbeti tudi za spremembe. Kako eh, to storiti? Dolgo časa smo se opirali na načelo subsidijarnosti, ampak malo smo ugotovili, da subsidijarnost več ne deluje. zato danes sodelujemo z podjetji, eh, z zasebniki in prostorsko načrtovanje je danes veliko bolj zapleteno. Eh, ne gre eh, zgolj za upravljanje. Seveda obstajajo razlike v mnenjih in zato moramo razviti razvojne programe, na osnovi skupne vizije, ampak upoštevanju razlik. Poleg tega pa je eh, potrebno najti tudi soglasje in poskrbeti za integracijo. Izkoristiti pa moramo tudi načelo, da en sam nasprotnik ne more zaustaviti izvedbe ideje. Tukaj lahko gre eh, za posameznika iz višje upravne ravni ali pa z nižje upravne ravni. No, če si pogledamo to severno predmestje Bruslja, potem lahko ugotovimo, da tam trenutno poteka 70 projektov, 30 eh, različnih pobudnikov veliko je eh, tudi vladnih upravnih ravni, eh, gre za federalno raven v povezavi z letališčem. Eh, dve samostojni regiji si tukaj delita mejo in to še dodatno zapleta situacijo. Tukaj gre za dve regiji z različnima kulturama, z jezikovnimi napetostmi in za dve regiji, ki medsebojno tekmujeta poleg tega gre eh, tukaj tudi za povezavo 20 občin. Poleg tega pa je potrebno upoštevati eh, tudi eh, družbo, podjetja, državljane, vse različne deležnike in vse te deležnike je potrebno povezati. In to je bilo tudi izhodišče našega projekta. Torej, kaj smo storili? Razvili smo eh, pristop eh, prostorske, prostorskega načrtovanja, ki temelji na treh temeljih. Eh, prvič na sodelovanju, to je pomemben prvi korak. Dejal sem že, da smo začeli z tem temeljnim sporazumom in sicer v čezmenem sodelovanju z uh, Brusljem. In to je bilo dobro izhodišče za sodelovanje z različnimi deležniki. Želeli smo vzpostaviti platformo, ki bi omogočila, da se deležniki eh, sestanejo v različnih delovnih skupinah in tako naprej. Drugi temelj eh, predstavljajo raziskave in pa eh, prostorsko načrtovanje. To pomeni, da poskrbimo za ideje, da jih predstavimo v obliki zemljevidov in da poskrbimo za vizualizacijo idej pripravili smo kar preve, precej eh, zemljevidov, tako da si je lažje predstavljati eh, različne ideje in na ta način je tudi lažje poskrbeti za sinergije. Tretji temelj pa je bila vključitev državljanov in pa uporabnikov ne gre zgolj za sodelovanje z državljani, zato ker eh, jih eh, to področje zanima, ampak eh, državljani to področje, kjer živijo, tudi najbolje poznajo in to nam lahko le koristi. V majhnem kvadratu levo lahko vidite, da smo vzpostavili zemljevid Google in uh, državljane smo prosili, da unesejo v ta zemljevid različne izzive in pobude in prejeli smo kar tisoč različnih eh, pobud prebivalcev tega območja. Poleg tega pa smo uporabili tudi bolj eh, klasične instrumente, kot so eh, časopisi in tako naprej. No, naj sedaj to povežem z eh, kohezijsko politiko. No, če sem povsem odkrit, eh, kohezijska politika in eh, politika prostorskega načrtovanja sta še zmeraj dve področji, ki nista dobro povezani. Skušali smo uporabiti integrirane eh, naložbe, eh, zato, da bi poskrbeli za boljšo povezavo. Na ta način smo želeli eh, povezati podobne eh, projekte eh, in zagotoviti dodatno pomoč ter sodelovanje. In sprejeli smo celo dogovor na upravni ravni za to območje, ampak podpora Evropske unije eh, je eh, še zmeraj eh, bolj osredotočena na politične, kot pa na vsebinske dejavnike. In zaradi tega ta ideja integriranih ozemeljskih naložb ni delovala. gre za uh, zelo občutljivo ravnotežje, za zelo uh, težavno sodelovanje med posameznimi regijami. In uh, težko je bilo gotoviti, katere regije želijo delček torte iz tega uh, skupnega financiranja. ko gre eh, za financiranje eh, ozemljskega razvoja, je potrebno v prvi mrsti razumeti, da lahko regionalne vlade, regionalne uprave veliko storijo že same. Mi smo pričeli s tem projektom in skušamo storiti vse, kar lahko. Ampak kar zadeva uh, evropsko financiranje, Če si zastavimo vprašanje, kakšna bi lahko bila dodana vrednost. Evropska unija bi lahko podpirala projekte, ki presegajo običajne projekte. Tukaj govorim o projektih, eh, ki eh, združujejo celo vrsto evropskih eh, pobud. In evropsko financiranje bi lahko predstavljalo dodano vrednost tudi na tistih območjih, kjer eh, so eh, gospodarske značilnosti območja drugačne. Torej, toliko eh, o mojem mnenju na to temo. Najlepša hvala, hvala lepa za vašo odkrito predstavitev in za predstavitev vaših izkušenj. Sedaj, kolegi, pa je beseda vaša. Ali želi kdo besedo? Gospod Van Nistelroj. Thank you very, very much for Najlepša hvala, da ste danes eh, tukaj z nami. Ravno kar, poroči, ravno kar pripravljamo poročilo na lastno uh, pobudo in uh, eh, kmalo se bomo ukvarjali z to temo na zelo obširen način. Tako da je zelo pomembno, da prejmemo tudi ustrezne informacije. No, poskušal bom povezati različne predstavitve. kar zadeva dodano vrednost eh, evropskih pobud in evropskih sredstev. Flamski predstavnik je dejal, da lahko to regije storijo same in da mora biti evropska dodana vrednost eh, in da je evropska dodana vrednost nekaj odvečnega. Torej, zakaj bi morali eh, to ohranjati? Torej, potrebno se ogledati, kako zadeve potekajo v praksi. V prvi predstavitvi pa smo slišali, eh, da so kritični glede tematske koncentracije, ampak to je pravzaprav odgovor. To je odgovor na vprašanje eh, oziroma na zahtevo, da ne damo ovojnic neposredno regijam, da s temi vojnicami pač počnejo, kar želijo. Gre torej za zagotovitev rasti, ne le za zagotovitev eh, boljšega upravljanja. No, tako da tu so bile precejšnje razlike med prvim poročilom oziroma med prvo predstavitvijo in zadnjo predstavitvijo. Seveda se bo parlament odločil po svoje. Nekaj pa je bilo tudi zanimivih zamisli. Dejali ste, in o tem smo tukaj že razpravljali, da, peto eh, poročilo, da je bilo peto kohezijsko poročilo izjemno jasno, šesto kohezijsko poročilo pa ni eh, dobro eh, zapisano. Gre za upočasnitev kohezijskega razvoja. Zakaj se je to zgodilo? Kakšne so razlike? No, pričeli smo se pogovarjati tudi z odborom regi. In vem, da odbor regi razmišlja o regionalnem pristopu in da pripravljajo tudi poročilo. In v tem poročilu je zapisano, da je to, eh, kar eh, ste vi imenovali regionalizacija politik oziroma nacionalizacija politik, postopek, ki poteka. To je seveda povezano tudi z evropskim semestrom. Evropa 2020. Dejali ste, da je to nacionalna zadeva. Wow! še zmeraj verjamete v regionalno dimenzijo. Ali mi lahko kdo kaj pove o prihodnosti eh, ozemeljskega upravljanja, ozemeljske kohezije? Mogoče bi morali nadaljevati za tematsko koncentracijo. In še moja zadnja pripomba. V predstavitvi OECD-ja smo si lahko ogledali različne situacije v različnih državah, članicah OECD-ja. Eh, v določenih državah, kot recimo v Grčiji, se ena desetina sredstev uporablja oziroma porablja na regionalni ravni. Ali trdite, da bolje integrirana regionalna politika um, pomeni tudi boljše rezultate? Kajti, če ne, potem uh, govorimo zgolj o nekem regionalnem sodelovanju. Če to ne bo obrodilo sedov, če zaradi tega ne bodo nastala nova delovna mesta, potem je mogoče vsa ta zakonodaja res odveč. O tem govorimo, nekaj vprašanj sem zastavil. But... Najlepša hvala. Vem, eh, da želite kar takoj odgovoriti, ampak najprej bomo sprejeli vsa vprašanja, potem pa vam bom dala besedo. Gospod Eterič je želel besedo kot naslednji. Najlepša hvala. Jaz imam bolj specifično vprašanje. Celo vrsto predstavitev smo slišali o o zemljskem upravljanju, o, o zemljski koheziji in mene še prav uh, posebej zanima območje, ki ga jaz uh, zastopam, uh, West Midlands, namreč tam naj bi imeli uh, neke vrste kombinirano upravo. To je zadeva, o kateri razprava še poteka in gre za precej kontroverzno vprašanje ali takšna skupna uprava, ki naj bi združevala sedem različnih eh, regionalnih svetov, ali eh, bi to lahko bil eh, pozitiven korak v smeri eh, teritorijalne oziroma ozemeljske kohezije in eh, v smeri boljšega ozemeljskega upravljanja. Ali bi bilo mogoče tudi, da se eden. Eh, ali pa več regionalnih svetov odloči, da ne sodeluje v tem projektu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Kako na to gledate z vidika kohezije? Ali gre tukaj za enoten pristop eh, skupnega upravljanja ali pa obstaja manevrski prostor eh, za izjeme? ali menite, eh, da bi bila ta skupna uprava dober korak eh, k zagotovitvi boljše ozemeljske kohezije. Lepa, gospod Deler. Hvala lepa, gospa, gospod Celer. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi izvedencem za prispevke. Hvala lepa, da ste naslikali to uh, raznoliko uh, situacijo v Evropi še prav posebej, kar zadeva regionalno upravo, kar zadeva politično razdelitev eh, držav eh, članic. Seveda gre za izjemno pisano sliko, situacija je v posameznih državah članicah eh, različna. Včasih sem deloval na občinski ravni in zato dobro vem, da so državljani politično aktivni, predvsem takrat, kadar razumejo probleme, eh, o katerih razpravljamo in kadar se ti problemi nahajajo tik pred, njegovim, pred njihovim eh, hišnim pragom. Bolj zapletene so zadeve, eh, bolj oddaljeni se čutijo državljani in težko jih je motivirati najvišja politična raven, ki obstaja v Evropski uniji, raven Evropske unije kot takšne in uh, tukaj gre za izjemno abstraktno uh, zadevo in uh, ravno zato je bila vzpostavljena tudi regionalna politika, da bi izgradili mostove, da bi evropsko politiko ponovno približali državljanom. Seveda z možnostjo uh, evropske podpore, evropskega financiranja. Na ta način eh, želimo izvesti projekti v regijah, ki bi bili neizvedljivi z lastnimi sredstvi posameznih regij. In če spregovorim o vzhodno-nemških deželah ali pa o vzhodnem Berlinu, potem lahko ugotovimo, da je precej razlik v primerjavi z Zahodom in eh, da so projekti eh, ozemeljske kohezije precej prispevali k boljši povezanosti države. Sedaj pa govorimo o novem obdobju financiranja in eh, potrebno je ugotoviti, še prav posebej v zadnjih 14 dneh, so potekali posveti na to temo z deležniki, ki so izjemno aktivni na regionalni ravni v posameznih zvezdnih eh, državah in ki so odgovorni za vzpostavitev mostov med evropsko ravnjo, med komisijo in pa eh, mesti in pa eh, zvezdnimi državami. In izkazalo se je, da je regionalna politika skoraj da neizvedljiva za tiste, eh, katerim je pravzaprav namenjena. Govorimo namreč o poenostavitvi uprave. Pravila, ki eh, veljajo za eh, regije na ravni Evropske komisije, so tako nepregledna in tako zapletena, da akteri na terenu pravijo, da teh pogojev pač ne morejo izpolniti ali gre tukaj, ali je to uh, namenoma tako zapleteno zastavljeno ali uh, pa razlog za to tiči kje drugi. Regionalna politika ne more biti več regionalna politika, če države sredstva iz regionalnih skladov uporabljajo za to, uh, da izvajajo eh, državne naložbene projekte. Potem eh, kohezijska in strukturna politika nima več nobenega smisla in vprašanje je, ali želimo z to vrstno politiko še nadaljevati. Kar pa zadeva tematsko koncentracijo. Dragi Lambert, temu povsem eh, nasprotujem. Seveda potrebujemo tematsko koncentracijo in sredstva bomo uporabljali smiselno z eh, tem mi sredstvi želimo kaj doseči, ampak dodati želim eh, še sledeče. Evropska komisija regijam eh, in drugim predpisuje tematsko koncentracijo in strna na tistih področjih, ki se zdijo smotrne regijam razpravljali smo že o uredbah, o zakonodaji in takrat smo slišali prošnjo eh, iz regije, eh, da razširimo eh, tematski katalog in to smo tudi storili. Ampak Evropska komisija je na to očitno pozabila in meni, da mora predpisovati, kaj regije potrebujejo. Če želijo doseči cilje, ki si jih je zastavila Evropska komisija, tudi če se ogledamo situacijo v mestih ali pa povezavo različnih regionalnih enot, ki izvajajo skupne projekte tudi za evropsko podporo, lahko ugotovimo, da je veliko novih eh, zahtev, eh, veliko upravnih zahtev, pod pretvezo boja proti eh, korupciji eh, so projekti pod tako strogim nadzorom, da je korupcija tako rekoč nemogoča in zato moramo paziti, da z eh, zakonodajo dobrega političnega področja eh, ne bomo uničili. Da ne bomo uničili tega naravnega bogatstva različnih regij v Evropi. Z sredstvi regionalne strukturne in kohezijske politike moramo skušati okrepiti regije, ponuditi jim moramo različne možnosti, da z evropsko podporo same uresničijo svoje interese, da same eh, najdejo rešitve. Paziti moramo, da tega ne bomo uničili z metodami, kot je ta, ki sem jo ravno kar odpisal. Opisal, kaj ti? Če regije več ne bodo želele sodelovati v projektih strukturne podpore, potem se po letu 2020 zato temo eh, ne bomo eh, več eh, ukvarjali, kajti to sploh več ne bo potrebno. Mislim, da je zelo pomembno, da podpremo regije in podregije. Izvana. Hvala lepa. Gospa Bana. Hvala lepa, predsednica. Tudi sama se zahvaljujem vsem za kompaktne predstavitve z veliko podatki. To je prva delavnica takega tipa v našem odboru. Mislim pa, da je to dobra oblika, dober format pogovora o tej temi. Kar se tiče torej ozemljskega upravljanja je za mojo skupino to bilo zelo pomembno in sedaj imamo dober pregled glede različnih konceptov in izkušenj. Dve kratki vprašanji. Prvo, bi namenila gospodu Demejo in gospe Cilmer, prvi vam dvema, torej povdarjala sta, da nimamo pristopa enega za vse. Vendar pa vseeno me zanima, ali imate kakšne najboljše prakse, indikatorje uspešnosti, ko bi lahko rekli, to je dobro upravljanje, to pa slabo, katere kriterije torej imate. In potem drugo vprašanje, to zadeva upolnomočenje regionalnih in lokalnih akterjev. Tukaj gre nekoliko v smeri svojih predhodnikov, zadnjega govornika, ki je že govoril o tej trezni analizi, strukturnih skladov, da se strukturni skladi podeljujejo politično in ne ustrezajo vsebini. To je zelo, seveda, trežna izjava, še prav posebno za odbor, ki poskuša torej prek podnebnih ciljev do obzorja 2020 in prek urbanega razvoja izboljšati razmere na tem področju. Imate kakšno priporočilo za izboljšave, še prav posebno na lokalni in regionalni ravni, kar se tiče opolnomočenja in kar se tiče, seveda zelo nejasno govorim, kar se tiče, no zdaj se pa ne spomnim besedice, nemške besedice. Torej, ustrezno izvedbo, znanje in možnosti, da bi torej znanje na lokalni ravni lahko izkoristilo celoten spektr strukturnih skladov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bogovič. Hvala lepa za to poročilo in za današnjo eh, razpravo, ki mislim, da je zelo pomembna. Eh, sam imam tudi za sabo 13 let izkušen na mestu župana občine, zelo se v eh, državnem parlamentu, vladi državni, zdaj pa tudi v Evropski skupnosti. In po vseh teh letih aktivnega dela, ker sem imel za lokalno samopravo in pa zatem več čas stik, eh, lahko mirno rečem, da eh, vedno stavim na to, da je od tega, kako dobro je organizirana lokalna samoprava, v veliki meri odvisno, kako dobro deluje država. Iz teh grafov in pa <clears throat> predstavitev, predvsem iz te, ki je predstavil kolega iz OECD-a, eh, če gledamo četrti in pa peti slajd, sta mi zanimiva dva podarka. Četrti slajd govori o velikosti posameznih skupnosti in eh, ko pogledamo, vidimo tako kot pri vseh ostalih stvarih zelo veliko variacijo, na nek način pa zelo težko rečemo, da je kakšna direktna korelacija med velikostjo regije, razvojem regije, razvojem držav. Zame, če pogledam peti slajd, pa zelo nazorno kaže, da <clears throat> v državah, kjer so po principu subsidijarnosti uspešno locirali celo vrsto pristojnosti na nižji nivo in jih tudi opremili z denarjem, so to svetovnem formatu najuspešnejše države. Zato mislim in povezujem eh, z to eh, <clears throat> s prvo predstavitvijo, kjer se je dosti govorilo o funkcionalnih povezavah. Samo ocenjujem, da prihaja čas, ko če se v državah začnemo pogovarjati, kako bi združevali občine, združevali regije, eh, prihajamo zelo hitro na iracionalno politično debato. Vekolikor pa pridemo na povezovanje funkcij in interesno povežemo ljudi, pa zelo hitro najdemo stične točke. Zato sem sam velik pristaš tega, da <clears throat> je poleg, poleg uradne, formalne eh, organiziranosti države veliko pozornosti potrebno pospe, posvečati tudi tej organiziranosti na nek način projektu, ali so to skupne uprave, ali so to določeni sklopi, kjer se dajo takšne stvari tudi skupaj izvesti. In tu pridemo na polje kohezijske politike, kjer je zaradi zelo različne organiziranosti veliko krat praktično nemogoče znotraj neke regije, statistične regije, ne vem kakšne so organizacije po različnih državah, zaokrožiti neke projekte. Za veliko, za lahkoto pa se to zaokroži v nekem projektnem delu. Zato mislim, da to je eno od težišč, s katerim se moramo mi zelo veliko ukvarjati in mislim, da bolj od forme bodoče dajati prednost sebine in pa tem povezavam in na ta način tudi eh, zastaviti kohezijsko politiko iz naslednje leta, ki pa je lahko velik izjevalec oziroma tista, ki poganja driver teh povezav in pa teh usmeritev, kaj ti ljudi povežeš najlažje na konkretnih projektih, ker imajo tudi ljudje konkretne koristi in tam tudi v bistvu spoznajo, kaj Evropska unija pravzaprav je. Želim si čim več takšnih debat, ker mislim, da so zelo pomembne za eh, razvoj, eh, razvoj Evrope. Hvala lepa, gospod Van Miltenburg prosim. Hvala lepa, predvsej kratek bom, ker nam zmanjkuje časa. Torej, čisto kratko vprašanje, kar se tiče ozemeljskega upravljanja. Zame to ni cilj sam po sebi. Mislim, da je bilo tudi vprašanje, ki ga je zastavil Lambert van Nistelrooy. Kaj menite, kako lahko to prispeva k strategiji Evropa 2020, ki se osredotoča na trajnostni razvoj in delovna mesta? In tole poročilo imam pred sabo, ne vidim pa nič, kar je povezano s pametno specializacijo. Lahko poveste, katere so tiste prave veščine za ozemljsko upravljanje in zmogljivosti, sposobnosti za tiste, ki upravljajo, da imajo pravo inovativno strategijo, ki temeli na pametni specializaciji. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. To je tudi del mojega vprašanja, kaj ti mi dva to današnjo razpravo nadaljujeva že kar nekaj časa. Sama se odločno zavzemam za teritorijalno dimenzijo kohezijske politike, ker menim, da je ozemljski pristop tisti pristop, ki nam daje rezultate bliže državljanom Evropske unije. Po drugi strani pa imamo še torej vizijo nacionalizacije v večini programov, kot ste omenili. Hvala lepa za predstavitve. Sedaj pa imate torej možnost odgovora. Še kakšno vprašanje? Ne? Torej, prosim za vaše odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo zanimiva, bogata vprašanja. Začel bom, potem pa upam, da bo Sabine me lahko dopolnila. To, kar je dal gospod van Nistelrooy. Mislim, da moramo biti zelo jasni po eni strani. Ko govorimo o projektni ravni, tukaj smo imeli primer Flandrije, ko imamo projekt in upravljanje, ki je težavno. To je težka naloga, zelo veliko zakonodaje je in potrebno je imeti kar precej veščin, da to uspe. V poročilu smo skušali se ogledati politično raven, torej ta splošni okvir, nismo pravzaprav eh, šli v projektni svet. In to razloži tudi nekatera vprašanja. Kako se je torej politični okvir spremenil? Želeli smo videti, ali spremembe pomenijo več ozemeljskega upravljanja, ker se stvari združujejo, ker so bliže lokalni, regionalni ravni, verjetno tudi državljanom. In v tem delu mislim, da smo imeli tudi to notranjo razpravo, kar se tiče tematske koncentracije in rezultatskega fokusa. Če si ogledamo torej to samo perspektive ozemljskega upravljanja, potem obstaja tveganje, da bomo zmanjšali število akterjev in se bomo odmaknili od tistih, ki sprejemajo odločitev. Tako da bomo imeli potem protislovne cilje. Seveda, glede na to, zakaj se zauzemate, lahko greste v eno ali drugo smer. To poročilo si torej želi ozemljskega upravljanja, to logiko smo skušali uporabiti, imeli pa smo tudi notranje razprave in težave pri tem, to lahko povem katere so politične prednostne naloge, komu boste bolj popustili, temu ali onemu. In potem tudi vprašanje za Evropo 2020. Tukaj ni prav močne dimenzije ozemljskega upravljanja. Pri izvajanju pa se osredotoča na torej, upravljanje eh, in izvajanje zadev na kraju samem. Torej, določene slabosti obstajajo, kar se tiče prevzemanja odgovornosti na lokalni in regionalni ravni, ki sta potrebni za ustrezno izvajanje. Da, govora je bilo tudi o skupni viziji, skupni viziji naš evropejcev in mislim, da se mora v teh dokumentih zajeti tudi to. Nimam torej velikega načrta, kako se to lahko reši vendar pa, če bi lahko vključili lokalne in regionalne organe v pregled teh dokumentov, da bi imeli torej skupno vizijo, bolj odločno zemljsko upravljanje, bi to bilo dobro tudi pri izvajanju in uporabi te zakonodaje. Torej, kar se tega tiče, te plati tiče, smo si to gledali z vidika ozemljskega upravljanja. In seveda potem veliko točk, katerih se lahko govori z različnih zornih kotov in pridemo lahko do različnih zaključkov. Vendar pa seveda politiki ste tisti, ki morate ugotoviti, katera je tista prava pot. Potem tudi vprašanje West Midlandsa, kako bi se naj organi združevali v bolj širši regionalni organ. Ali, to, ali je zemljska upravljanja to podpira ali ne. Moram priznati, da West Midlandsa ne poznam prav dobro. Torej, izhodišče bi bilo to, kar je dejal kolega iz OECD. Funkcioniranje. Do kakšne mere lahko zajamemo vse občine, ki bi jih naj združevali in potem kot funkcionalna enota mora to delovati skupaj, zato da se lahko zadosti razvojnim potrebam te regije. In to je potrebno torej združiti. Če pravite, da potrebujete to, potem pač bi to lahko darovalo, vendar pa seveda moramo to preveriti z funkcionalnega vidika. kateri so tisti najboljši pogoji za pristop do tega vprašanja. In potem imamo zelo veliko razprav, kako bi to lahko formalizirali ali ne. Tukaj imamo bogato razpravo v Evropi in OECD tudi pravi, da lahko se tega lotimo tudi z različnih drugih vidikov. Različne poti so torej do tega. Najboljše prakse in kriteriji za merjenje uspeha, tukaj imamo zelo veliko zanimivih dobrih praks. Ne bi rekel naravno najboljših praks, oklevam s to besedo. Če govorimo na široko o zemljskem upravljanju, bi rekel, da je to utemeljeno na razvojnih potrebah, kot sem dejal. In je to ta podlaga, to je predpogoj, da pride do uspeha in da imamo tudi relevantne akterje, ki so vključeni v to. In potem skupno vizijo in skupno izdelan projekt. Potem to pomeni napredek. Dva primera. Stokonska regija, kjer se mi zdi, da je veliko razvojnih vprašanj izvedenih na lokalni ravni. Vendar pa se je potem tega potrebno lotiti tudi na regionalni ravni, ker kar se dogaja lokalno tu, vpliva tudi na lokalno moč nekje druge. Torej, ne morem se zanimati samo za sej. Regionalne ravni imajo malo pooblastil, to je že zelo znano. In to je potrebno storiti nekaj. Kako vzpostaviti torej, večjo držbo originalne ravni. Različni sektori za razvoj so pomembni za regije in tam imajo sedem različnih ravni upravljanja in potem so ugotovili, katere so tiste rešitve najboljše za lokalno in regionalno raven. In potem so povabili zainteresirane strani, da bi ugotovili, kako izgledajo povezave kaj počnete vi, kaj počnejo oni tam. In na začetku so to ljudje težko imeli resno, vendar pa počasi so ugotovili, da so se tudi kaj naučili, kako so ukrepi povezani med seboj z nacionalne do tudi podlokalne. In začeli so spreminjati stvari. Kaj je bilo najbolj očitno? upravni organ Stokholmske regije je dodal še eno prednostno nalogo k svojemu programu. Torej, takojšen vpliv je bil že na tej ravni, vendar pa gre bolj za tehniko. Torej, kako lahko ustvarimo platformo, kjer se lahko svobodno pogovarjamo, pa ne prije do sporov o pooblastilih, kar se pogosto zgodi. To je bil eden od primerov. In potem še en primer, ki se mi je osebno zdaj zelo zanimiv, to je iz Tim Švare v Romuniji. Romunija ni znana kot država znaj po satelitce upravljanja. Tukaj smo imeli kar nekaj težav priseljencev, ki so v Timišvaro prihajali predvsem iz neevropskih držav članic in so imeli torej veliko težav. Javna uprava, tako so jo opisovali, je neprožna in nevladne organizacije so skušale zbirati potrebne informacije za iskanje rešitev, kako bi olašali življenje priseljencev. Kako bi se lahko izobrazili, kako bi lahko dobili stanovanje, delovno mesto in vse, kar je pač potrebno. Predstavniki nevladnih organizacij so bili tako uspešni, da se je potem to razširilo. Ni se dogajalo samo v Timešvari. To je bilo potem kopirano tudi v drugih delih Romunije. V tem trenutku razpravljajo o spremembah tudi v zakonodaje na nacionalni ravni, zato da bi te stvari omogočili. Torej, majhne podrobnosti, ki pa vodijo do velikih razlik. Potrebno je torej zbrati ustrezne akterje in razkorak med obema kaže na to, da moramo resnično se prilagoditi svojemu kontekstu. Ne moramo švedskega konteksta kaj tako premestiti prestaviti v romunske in obratno. Potrebno se je torej ukvarjati tudi s kontekstom. Opolnomočenje ljudi, kako jih opolnomočiti, da bodo to resnično storili. Vsem, kar smo videli v študijah, pa lahko rečem, da vsaj sam nisem videl, kaj je tisto, kar pomeni pravi premik Na splošno so govorili, naprimer, potrebno zmanjšati število vir in romunski pregovor pravi, da če se ne da v stavbo skozi vrata, pa pojete skozi okno. Torej, potrebno spremeniti okvir razmišljanja, spodbuditi ljudi, da se ne odajo, če mislijo, da je kaj potrebno spremeniti, da še poskušajo. Enako je tudi s Stokholmo. Tisti, ki je začel s to pobudo, ki je se je zdela smešna na začetku, se je moral truditi in potem postopno je stvari spremenil. Verjetno gre bolj za spodbude, ki so pomembne. Dobra organizacija na lokalni in regionalni ravni je seveda odvisna tudi od nacionalnega konteksta. Da, to je gotovo res. Vendar pa postopek upravljanja ni omejen samo na javni sektor, temveč vključuje tudi ne javni sektor in ne javne akterje. Tukaj lahko imamo tudi še širši pogled na vse skupaj. Potem pa pametna specializacija. O tem v tem poročilu nismo govorili, vendar pa vem, da imamo predvsej žvahno razpravo o tem, veliko je strategij za pametno specializacijo. Če sem sedaj zelo drzen, gre samo za prepisovanje med različnimi o zemlji, vendar pa če se gledamo bolj podrobno, jih potem vidimo, da so zelo specifične. Kateri so predpogoji za inovacije, naprimer? Katera področja so tista, kjer moramo še kaj več storiti in kje imamo relevantne akterje, ki jih je potrebno opolnomočiti? Tudi tukaj začenjamo s tem, kar imamo, namesto, da bi šli od zgoraj na vzdolj in bi samo navali teme. Mislim, da smo imeli tudi italijanski primer, ko so se ljudje vrnili nazaj kmetovanju. Seveda na dolgi rok ni šlo za pametno specializacijo, vendar pa začeli so s tem in sedaj so celo eni vodilnih distributorjev za specifične proizvode. In tako je torej možno zagotoviti tudi partno specializacijo. Končal bom, upam, da bo Sabine lahko še kaj dodala. I can try. I think that was rather comprehensive already. Hvala lepa, to je bilo res zelo celovito in obsežno. Kar se tiče vprašanja, smo samo dodali nekaj manjših elementov. Kar se tiče tematske koncentracije, na primer. Da, o tem smo razpravljali in smo dejali, ni slabo, tako kot je dejal gospod eh, Celer, osredotočamo se na sredstva in na ozemlja, ki ta sredstva potrebujejo. In če so sredstva torej, točno določena za določeno ozemlje, potem je boljše, kot pa če rečemo, da mora ozemlje spomniti to in to, da dobi sredstva. Saj zame je to boljše. Potem še eno vprašanje. Odnos med eh, federalizmom in rezultati. Torej, subsidijarnost. Če temu sledimo, sledimo potem seveda približamo politiko ljudem. In potem počnemo stvari na ravni, kjer je to najbolj ustrezno. Vendar to seveda ne pomeni, da je federalizem vedno najboljši ali da je lokalna raven vedno najboljša. Potrebujemo različne pristope za različne politike. Seveda, subsidijarnost deluje le, če se lahko s tem ukvarjamo na tej ravni, če imam zmogljivost na to. Lokalno ni vedno najboljše, če nimam birov, če ne zmorem, gre za organizacijo, gre za financiranje, veliko je različnih vidikov, ki so pomeni, potem to morda ni najbolje. Ključni faktori, ki določa uspešnost. To ste že omenili. In tudi v predstavitvi, kar se tiče prevzemanja vodilne vloge in različnih vidikov institucionalnih in administrativnih zmogljivosti, potem lahko rečemo sledeče. Mislim, da smo v študiji o upravljanju projektov na več ravneh, v podporo Evropi 2020, smo se našteli, sedaj se jih ne spomnim, ampak to je objavljeno. Potem opolnomočenje lokalne ravni. Tukaj bi dopolnila odgovor gospoda Bemeja s temle. Različne ravni imajo različne vloge in više ravni lahko podpajo opolnomočenje tudi na nižjih to traja, da, to je res, in potrebno je biti ustrajen. Vendar pa, seveda, nikogar v to ne moremo prisiliti. Pripravljenost za to mora obstajati. Če določena občina tega ne želi, potem seveda tega ne moremo usiliti. Bo pač vzelo več časa. Tako pač je. Prispevek Evropi 2020 z vidika ozemljskega upravljanja, mi smo si to ogledali z vidika večplastnega upravljanja, vendar pa, ko se gledamo posamezne primere, smo videli, da smo konec koncev imeli tudi vidika ozemljskega upravljanja, kajti vse se je dogajalo na regionalni ali lokalni ravni. In vse skupaj so vodile njihove potrebe in so imeli tudi dolgoročno perspektivo. Pogosto, vsaj v nekaterih primerih, je na koncu rezultat bil drugačen, kot so menili, da bo na začetku. Tukaj gre naprimer za podporo politikam glede energetske učinkovitosti. Pogosto akteri niso neposredno vedeli, da podpirajo ali prispevajo k Evropi 2020. Bilo pa je to za njih pomembno in gonilo so bile različne ravni od evropskih nacionalnih regionalnih dokumentov in torej njim ni bilo tako pomembno, da prispevajo k evropski strategiji. Za njih je bilo pomembno, da prispevajo k regionalni politiki. Tako, to je vse, da bodo še ostali imeli nekaj časa. Hvala lepa, da ste se ustavili, kaj ti sedaj dobite samo še dve minuti, če želite kaj povedati, gospod Čuman. Prosim. Ja, zelo kratek bom. Kako lokalna uprava je povezana z Evropo 2020? To je bilo vprašanje, ki se je veliko krat že nakazalo. Odgovor je zelo jasen in tudi pomemben. Če si ogledamo mestna področja v Evropi, približno 50 odstotkov vsega BDP se ustvarja v mestnih področjih. Če pa si ogledamo povezavo med upravljanjem teh področji in produktivnostjo, vidimo zelo neposredno povezavo. Urbana področja, ki imajo urbani sistem, ki usklajujejo delo različnih občin, imajo veliko večjo produktivnost kot tista področja, urbana področja, ki nimajo kaj takega. Torej, razlika je približno 5 do 10 odstotna, ne bi želel pa seveda se točno odločiti za določeno številko in torej, če pomislimo, da se polovica PDP-ja Evrope ustvari na teh področjih, potem so številke gromozanske. To je torej zelo neposredna povezava med lokalno samopravo in rastjo srednje in dolgoročno gledano. In potem še druga stvar, ki bi jo rad omenil, kar se tiče prave ravni centralizacije oziroma decentralizacije. To, kar vidimo, ko si pogledamo podnacionalne ravni, lahko vidimo, da države, kjer se veliko javnih sredstev prenese na podnacionalne ravni, še pa posebno države, ki imajo visoke ravni administrativne zmogljivosti, pridejo do sledečega zaključka. Tako so da stvari urejati. Tiste, ki pa manj sredstev namenjajo za podnacionalne ravni, imajo pač tudi manj zmogljivosti. In to so države, ki potem se ne odrežejo tako dobro gospodarsko gledano. Vendar pa tem državam ne bi pomagalo, če bi veliko odgovornosti prenesli zgolj na podnacionalno raven, ne da bi prej izboljšali administrativne zmogljivosti. Torej, potrebno se je ogledati to upravno zmogljivost na nacionalni in tudi podnacionalni ravni. In če želimo potem povečati decentralizacijo in želimo podnacionalnim organom dati več pristojnosti, kar je zadika OECD nekaj, kar nasplošno podpiramo, potem lahko to storimo. Pomembno pa je začeti z izboljšavo administrativnih zmogljivosti upravljena na podnacionalni ravni. Ne moremo kar tako prenesti odgovornosti in proračuna na podnacionalne ravni, ne da bi prej poskrbeli za administrativno zmogljivost. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod van der Lek, vaš čas govorimo o regijah, vendar pa nismo imeli prav veliko časa za regije, kakorkoli že dve minuti. Ja, ja, na to sem že navajen. Nisem užaljen. Tri dodatne točke kot govorom kolegov. Najprej. Naše lastne izkušnje z vprašanjem spremembe torej administrativne strukture in ustvarjanje novih organov. V našem primeru smo v določenem trenutku prišli do zaključka, da ne bi bilo izvedljivo se lotiti vsega brez spremembe. Potem smo razmislili, kdo ustvarja ozemlja. To so seveda javni organi. Vendar potem smo premislili še na dlje in smo menili, da so to ljudje in zasebni naložbeniki. Morda je to dobro. Morda torej ne bi smeli skušati vse čas nadzirati zapletenosti sistemov, sistemi upravljanja. In tukaj se morda ne strinjam eh, z OECD. Nimamo samo ene funkcionalnosti v regiji. Veliko različnih funkcionalnosti je, ki se tudi prekrivajo. In to smo mi storili, skušali smo to usklajevati. In potem drugo vprašanje. Zamisel administrativne zmogljivosti. Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da je to zelo pomemben predpogoj. Videl sem kar nekaj prestrukturiranja, tudi svojega oddelka v zadnjih 10-15 letih in vidim, da je ustvarjanje kulture, kjer uradniki, ljudje lahko razvijajo zamisli, prevzemajo odgovornost, da potem vodijo take projekte, da se to razvija. Po mojem, iz mojih izkušenj, je to pomembno in gre za ljudi, gre za to, da se njim da priložnost in kar se tiče velika financiranja, je to težko izvedljivo. Gre za kulturo v administracije, v javni administracije, v javnih organizacijah, kar je zelo, zelo težko vprašanje. In potem še zadnja točka. Pomen sebine. Da. Resnično verjamem v to, da je ozemljski razvoj in ozemljska kohezijska politika nekaj, kar mora imeti vsebino za najpomembnejši cilj. In kohezija ali teritorijalne politike, če je kaj, kar to naredi drugačno od drugih politik, je, da imamo vedno nabor družbenih ciljev. In potem gre tudi za povezave in iskanje dodane vrednosti, ko skušamo povezati te dodane vrednosti. Ko poslušam gospoda Vanistalova, da zaposlovanje in rast to je ključnega pomena, kaj pa se našega teritorijalnega vidika tiče, tega ne moremo storiti brez povezav za spravo o podnebnih spremembah, energetske učinkovitosti in tako dalje. Tako da lahko potem pravo dodano vrednost, ko ustvarjamo delovno mesto in rast, tudi zagotovimo. Morda je to tudi bistvo vsega, kar se tiče ozemljske razvojne politike. Toliko različnih elementov je združenih, da potem ozemljski razvoj ni samo en projekt kot tak, gre za upravljanje različnih projektov in za združevanje le teh in vsaj temu smo mi namenili sredstva, ne investicijam samim, gre za prizadevanja, zato da bi združili ljudi, kaj ti to pomeni, da bodo ljudje ponovno premislili o svojih začetnih zamislih. In to je ta dodatni korak k zasebnim investitorjem, torej prosite jih, da storijo še kaj dodatnega, zato da bi torej ustvarili družbeno dodano vrednost. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Morda še komisija. Kakšen komentar, prosim? Da, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Skušal bom biti zelo kratek, ker ni prav veliko časa. Hvala lepa, da ste nas povabili. Rad bi se zahvalil za odlično sodelovanje med odborom za regionalni razvoj in komisijo za koter odbora regije. Hvala lepa, da ste organizirali ta dogodek danes. Mislim, da smo slišali tri zanimive predstavitve in zanimivo razpravo. Kaj lahko dodam? Morda pojasnilo in nekaj številk, ki so išle iz programske načrtovanje. Morda to podpira vaše teze ali pa tudi ne. Prva predstavitev. Rečeno je bilo, da bi sredstva, ki so namenjena za trajnostne urbane razvoje, lahko imela večji pomen, če bi to bilo v kontekstu ITI. Naj povem, da ITI in drugi instrumenti so pač samo instrumenti za to, druge pa so obveze in iti uporablja tudi polovico sredstev, kjer države namenjajo sredstva za trajnostni urbani razvoj. Okrog 4 odstotke teh sredstev se uporablja prek ITI in mislim, da imamo potem predvsej dober vzorec, ki ga lahko potem ocenimo v naslednjih letih. To je torej moje pojasnilo, kar se tiče številk. Čeprav pogajanja še niso končana z vsemi državami članicami, pa se številke verjetno ne bodo prav veliko spremenile. Kaj smo videli? Kar se tiče trajnostnega urbanega razvoja, so države članice presegle predvsej 5 odstotkov, kot je to predpisano v uredbi. Sedaj se zdi, da smo približno 7,5 pri 8 odstotkih, kar je zelo dobro. To smo tudi pričakovali. In kar se tiče IT in CLTI. To sta torej bila prostovoljna instrumenta, nista obvezujoča, vendar pa vseeno 17 držav članic uporablja ITI tudi izven urbanih področij za različne ozemerske izzive, pa tudi drugi instrumenti. In vidimo, da ima oboje dobro podlago za sinergije pri porabi, porabi sredstev. Veliko državah članicah vidimo, da se to združuje v vseh skladih In mislim, da bomo oceno lahko podali čez dve, tri leta, kajti sedaj zaenkrat imamo samo nastavke. Hvala lepa za organizacijo te delavnice. Hvala lepa. Tako, s to točko zaključujemo naše razprave o zemljskem pravljenju in kohezijski politiki. In nadaljujemo z naslednjo točko. To pa je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 vsi oddelki. Pripravka mnenja je Marija Spiraki. Z nami je, veste, da je komisija sprejela izjavo o cen za 2016, 27. maja in konsolidirani osnotek proračuna je bil sprejet 24. junija. 1B obveznosti za plačila skoraj 51 milijard evrov in za plačila približno 49 milijard evrov. Odbor, naš odbor, vsako leto spreme mnenje za resolucijo, ki spremlja stališče Evropskega parlamenta o predlogih proračuna EU. Seveda je odbor za proračun pristojni odbor pri tem. Gospa Spiraki, prebivalka mnenja, bo predstavila svoj osnutek mnenja o tem proračunu. Ponedeljek 27. julija bo rok za predloge sprememb. Ob 17. do 17. do 5. popovdne torej. Če imate skratka, predlog smeme ga vložite torej do 27. julija, potem bomo glasovali 17. septembra na našem sestanku o mnenju. Odbor za proračun pa bo glasoval oktobra o tem. Torej, naše mnenje bo vključeno v poročilo odbora za proračun. Dovolimo si eno uro za razpravo v proračunu, besedo dobi gospa Spiraki, imamo potem tudi poročevalce v senci in tudi predstavnike Evropske komisije GD regijo, tako da lahko z razpravo začnemo. Gospa Spiraki, prosim. Hvala lepa, <clears throat> gospa predsednica, dragi kolegi. To poročilo sem pripravila, pri tem pa sem upoštevala osnutek proračuna za leto 2016. Stališče sveta je bilo sprejeto pred eh, kratkim, ampak eh, posamezne dele eh, regionalnega proračuna je potrebno dodatno preveriti. Najprej je tukaj zaostanek pri plačilih. Kako to preprečiti v preteklosti? ugotovila sem, da obstajajo različne stopne eh, predlaganih zneskov v primerjavi z letom 2015. Znesek, ki bo namenjen regionalni politiki, mora biti zadosten, da se spopademo tudi eh, z zapoznelimi plačili prevzem eh, plačil eh, se nanaša na eh, obdobje 2007 do 2014, na mesto, da bi se nanašal na prihodnjo proračunsko obdobje. Obdobje 2014 do 2020 pa je obdobje, za katerega se program še ni pričel izvajati ravno zaradi zapoznelih plačil. Rada bi vas opozorila tudi na osnutek proračuna, ki ga predlaga Evropska komisija. Po mojem mnenju ta dokument ponuja možnosti za boljše izvajanje reform in tudi za boljši nadzor. Dragi kolegi, gospa predsednica. Odlično smo sodelovali pri prejšnjem poročilu eh, za mandat eh, za proračun za leto 2016 in zato se tudi sedaj že veselim vaših prispevkov. Hvala lepa. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Von, ki je poročevalec v senci. Hvala lepa. Gospa predsednica, zahvaljujem se tudi poročevalki za pobude, eh, ki so bile eh, sicer izjemno kratke, ampak eh, so pa tudi izjemno pomembne. Vesel sem, da je omenila, da so se plačila zmanjšala za 4 odstotke v 1B in seveda bodo potrebne nadaljne ocene in eh, obstajajo tudi različni dvomi glede tega 4 odstotnega znižanja v postavki 1B. Eh, ne vem, ali bomo z tem imeli zadosti sredstev za potrebe v prihodnih eh, letih. Poročevalka je omenila tudi eh, zapoznila plačila eh, in o tem smo že veliko krat razpravljali. 20 milijard lansko leto dodatni dve milijardi ob koncu tega leta. Eh, Zdaj si moramo vprašanje, eh, kako se je to zgodilo. In eh, naj ponovim še nekaj, kar vedno znova ponavljam. Koristno bi bilo, če bi lahko dobili tudi nekaj primerov problemov, ki nastajajo zaradi neporavnanih plačil. Najbrž uh, obstajajo takšni primeri v uh, regijah. Komisija je podala nekaj uh, primerov. Najbrž določene regionalne organizacije ne prejemajo uh, sredstev uh, tako, kot bi jih uh, morale uh, zaradi teh neporovnanih plačil. Strinjam se z poročevalko, da smo odlično sodelovali pri prejšnjem poročilu tudi glede vprašanja ključnega financiranja, mislim, da je to še zmeraj problem v različnih državah, članicah in regijah. Gre za štiri ključne eh, projekte. Potem pa je tukaj še nov eh, sklad za strateška ulaganja, ki naj bi dopolnjeval eh, strukturne sklade in mislim, da moramo zagotoviti, da bo šlo res za dopolnilo. Sicer pa podpiram predloge poročevalke. Hvala lepa. Šelo, še kdo želi besedo? Mr. Sklek. E, poštovane kolegice. Gospod Škrlec. Unija posebno... Spoštovane kolegice in kolegi, celotna Evropska unija se zauzema za več rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. To pa je treba ustvariti na ob upoštevanju kriterijev trajnostnega razvoja. Pri tem moramo posebno pozornost usmerjati k uporabi javnih sredstev in to na način, da dosežemo čim boljše rezultate. Pri tem je bistvenega pomena, da ne zaostajamo s plačili, in saj lahko denar, ki ne prihaja pravočasno, ogrozi doseganje ciljev odobrenih projektov. In v tem smislu podjetja in male in srednja podjetja, male družinske firme, eh, ta denar najbolj potrebujejo in so najbolj občutljivi. In zato jih je treba bolj upoštevati eh, ter na ta način reševati njihove probleme. Hvala, gospod Jakovčič. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, gospod Škrlec je v lepi hrvaščini povedal prav to, kar sem želel povedati tudi sam, tako da ne bom tega ponavljal, da prihranimo na času. Lahko pa dodam k temu, kar je gospa Sirak, Spiraki povedala in kar podpiram, še manjšo podrobnost in sicer, da bi mi morali v bodoče in da to tudi lahko naredimo, to vem, ker sem že govoril s predsednikom odbora za proračun, vključiti tudi postavko za uh, novo strategijo Evropske unije in sicer za Jadransko-Jonsko strategijo. To bi lahko septembra odobrili in zato bi bilo dobro, da bi za uresničitev Jadransko-Jonske strategije uh, vključili sredstva, ki bodo za to potrebna, mogoče tudi v vaše poročilo, gospa Spiraki, in da bi tako tudi razmislili, na kakšen način pridem, lahko pridemo do potrebnih sredstev, ki jih bomo potrebovali za uresničitev tega projekta. Hvala, gospod Damato. Hvala lepa, predsednica. Želim se zahvaliti kolegici Spiraki za upravljeno delo in se pridružujem izraženi zaskrbljenosti zaradi predvidenega zmanjšanja sredstev za 4 odstotke, kar pomeni 49 milijard evrov manj v primerjavi z letom 2014 oziroma 15. Sprašujemo se, ali bodo ta sredstva res dovolj za uresničevanje plačil iz rubrik 1a in 1b in predvsem predvidenih 20 milijard evrov za uresničevanje teh projektov. In pri tem uh,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 proračunska sredstva učinkovita in daljnosežna in pri tem moramo misliti na našo kohezijsko politiko, ki bi morala imeti možnost, da se dosežejo določeni konkretni cilji, ne pa samo to, da imamo na voljo določene sredstva in konec. Spomnite se verjetno tistega zemljevida, na katerem so uh, Eh, bile označene regije, v katere se že predolgo stekajo evropska sredstva, ampak rezultati, ki se s tem dosegajo, so pa um, na zelo nizki ravni. In zato se je treba osredotočiti na uh, vse te kriterije učinkovitosti in jih pročiti, zato da bomo lahko razumeli, kje izgubljamo in kako lahko to popravimo ter našim državljanom povemo, zakaj se dejansko ta sredstva uporabljajo. Pa še nekaj v zvezi z upravno zmogljivostjo. Eden glavnih ciljev kohezijske politike je namreč vključen tudi v našo razpravo in um, ga je treba s tem povezati. Hvala. Gospod Etrič, beseda je vaša. Najlepša hvala. Odkar sem se pridružil uh, temu odboru, se mi zdi, kot da sem uh, v svojem najljubšem filmu Groundhog Day. Veliko različnih projektov smo že obravnavali, veliko dobrih idej smo že slišali, ampak uh, nikoli nismo imeli dovolj sredstev, da bi te ideje tudi uresničili milijarde in milijarde evrov nikoli ne bodo zadostovane. Zdi se, da sredstev ni dovolj in s tem se vsi strinjamo, ampak jaz menim in to je manjšinsko mnenje, da bi se morali osredotočiti na zelo specifične projekte, ki, pomag, ki bi. Eh, pripomogli k razvoju posameznih skupnosti. Ampak, če se osredotočamo na velike projekte, potem eh, moramo biti odgovorni. Kaj ti? Obstaja resna nevarnost, da podjetja ne bodo pravočasno prejela plačila in kljub eh, vsem eh, ambicijam in vsemu upanju uh, bomo ta uh, podjetja pripeljali na rob stečaja, kajti ne bodo prejela uh, pravočasnega plačila. Torej, bodite previdni. Ne, pa da razmišljamo zgolj o velikih projektih, pozabljamo pa na realnost. Sredstva enostavno ni dovolj. Hvala lepa, gospod Hetman. So, ja na wstępie chciałbym pogratulować bardzo serdecznie pani poseł. Hvala lepa, predsednica. Želel bi se predvsem zahvaliti kolegici Spiraki, ki je pripravila odlično mnenje. Vsi se strinjamo, ko izražamo svojo zaskrbljenost zaradi 4-odstotnega zmanjšanja sredstev za kohezijsko politiko. Moram pa povedati, da bi vendarle morali za to slišati pojasnila se strani komisije. Le tako bomo lahko razumeli, kako naj najdemo izhod iz te spirale pomankanja sredstev za to področje in hkrati bomo morali razumeti, ali je to res v skladu z načrtom, ki je bil sprijet decembra 2014. Morda nam bo komisija lahko kaj povedala v zvezi s tem. Hvala. Najlepša hvala. Naj spomnim vse člane odbora uh, regije. Tako vam dala besedo, samo trenutek. Da smo imeli posebno sejo naše delovne skupine v odboru regije. In ta se je osredotočala na neporavnana plačila. In prejeli smo podrobne informacije, strani Evropske komisije, glede tega, kako namerava Evropska eh, komisija, eh, kako se namerava odzvati eh, na ta vprašanja. In zelo hvaležna sem gospe Spiraki, kajti sodelovala je pri tej seji in pripravljeni smo vam posredovati tudi informacije, ki smo jih prejeli. In uh, Prepričana sem, da se bomo k temu e, še vrnili. In e, upam, e, da bo takrat prisotnih več članov tega odbora. Takrat bomo zagotovili, da vam bodo vse te informacije na voljo, kajte te informacije je posredovala Evropska komisija. Torej, eh, to sem želela le povedati, sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Eh, eh, Hvala, predsednica. V mnenju je napisalo, zapisano zmanjšanje dobritev plačil v razdelku 1b, kar eh, lahko grozi projekte predvidene za leto 2016, glede na to, da so sredstva manjša kot v letu 2015. gre za dejansko eh, zmanjšanje za 4 odstotke od 51 milijard evrov na 49 milijard evrov in to je res rekordno znižanje sredstev. To je alarmantno, saj dejansko okro, ogroža izvajanje operativnih programov, s čimer se bodo morali obadati um, ehm, ustrezne institucije v državah članicah. Na ta način Evropska unija še naprej izgublja svojo kredibilnost, saj njena politika za porazdeljevanje javnih sredstev eh, tukaj peša. Vendarle pa so ta sredstva bistvenega pomena za naše prebivalce. In kako torej menite, da bodo lahko regije kompenzirale te zamude v plačilih, ki se bodo še stopnjevale in eh, kar bo gotovo imelo vtis? vpliv tudi na druge proračunske postavke. Po drugi strani pa na plenarnem zasedanju vsi govorimo, kako je treba podpirati mala in srednja podjetja ter ustvarjanje novih delovnih mest. Nažalost pa uh, se tu nihče ne zgraža nad učinki in vplivi, ki jih bo to imelo prav na mala in srednja podjetja. Najbolj neverjetno pa je, da eh, pri eh, predvidenem zmanjšanju odobritev plačil za leta 2016, pa se določeni prihodki in določene postavke bistveno povišujejo, še zlasti za varnost in povezana področja, ki um, se povišujejo tudi do 18 odstotkov in to z namenom zajezovanja priseljenskih tokov v Evropsko unijo. E, pa še naprimer upravni stroški, ki se povišujejo za 2 odstotka, ter druge postavke, ki, za katere je na voljo bistveno več sredstev kot v prejšnjem proračunu. Torej, hvala za vsa pojasnila. Gospod Van Nistelrooy. De opmerkingen die al gemaakt zijn, misschien mag. Eh, Gospa predsednica, rad bi se dotaknil pripomb, ki so bile že podane. Mogoče bi prvo točko lahko izrazili na nekoliko močnejši način. Mogoče bi tudi sam uporabil izraz alarmantno in ne samo zaskrbljujoče. Mislim, da je na mestu govoriti o alarmantni situaciji. Torej, videli ste prvi člen, imate tudi drugi člen in če date na voljo manj sredstev, kako mislite, da boste lahko rešili problem? Morali bi imeti rešitev ex machina za to, da bi določeno število držav članic lahko sploh uresničilo svoje programe ali pričaku, če pričakujete, da določene države članice ne bodo uresničile programov in da zato jim ne bo treba dati denarja, ja, mogoče je potem to razmišljanje primerno. Vendar pa eh, na ta način ne moremo predvideti plačil in proračunskih sredstev. Leta 2015, kot ste videli, se potrebna sredstva niso znižala. In kaj se bo zgodilo leta 2016, ne vemo. Ne poveste prav točno, kaj se bo zgodilo. Ali bom, imeli bomo nov program, ta se bo izvajal, vendar nikjer ne piše, kako naj bi uh, se financiral. In tukaj smo seveda lahko zaskrbljeni, saj ni dovolj sredstev na voljo za njihovo financiranje. Mogoče nam predsednica lahko pove. Uh, kaj o tem meni v odboru za finance. Mi moramo zapisati samo mnenje, kaj pa oni. Mogoče bi lahko počakali do konca leta 2015, preden bi pripravili akcijski program. To nas pobliže zadeva. In dejansko smo zaskrbljeni ob vsem tem, kar se predvideva in ob vseh učinkih, ki jih to lahko prinese s seboj. negativni učinki bodo številni. In občudujem gospod Spirake, ki je tukaj in vsa mirna predstavlja to mnenje. In ko sem jo vprašal, ali je dobro spala to noč, je rekla, da ne. Lahko vam zagotovim, da smo bili v mislih z vami, z vami in z Grčijo. Hvala lepa. Želi še kdo besede? Ne.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 smo jim organizirali delovno skupilo glede eh, plačil, eh, glede neporovnanih plačil in glede osnutka eh, proračuna. In osnutek proračuna je bil zasnovan tako, da bi odgovorili na ta zapoznela plačila za obdobje do leta 2014. In mislim, da bomo lahko eh, to težavo rešili, če ne bo prišlo do znižanja sredstev v proračunskih pogajanjih. Eh, seveda eh, pa bomo potrebovali tudi sredstva za obdobje 2014 do 2020, kajti v obdobju 2016-2017 se, se bo zaključil program in zapoznela plačila eh, oziroma neporavnana plačila bo potrebno poravnati. Torej, do konca tega leta bi morali poravnati ta eh, plačila. No, potem pa še k drugi točki, eh, ki ste jo vsi izpostavili neporavnana plačila uh, do uh, plačila projektu naj bi prišlo v 16 dneh po izvedbi projektov in seveda obstajajo tudi določila uh, za obdobje 2014 do 2020. Seveda bomo se skušali izogniti podobnim situacijam v uh, prihodnosti. in uh, imamo tudi predviden program za obdobje 2014 do 2020 za stalno finančno uh, podporo. Ja, tako da. Bo potrebno slediti pogajanjem o osnutku proračuna. Eh, to bomo morali skrbno nadzorovati in to je vse, kar lahko povem v tem trenutku. Hvala lepa, gospa Spiraki želite odgovoriti na te prispevke. Čakam na predloge sprememb kolegov in eh, seveda bom upoštevala vse, eh, kar je bilo eh, povedano v tej dvorani. Najlepša hvala, hvala lepo vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi. 27. julija do 17.30 je rok za vložitev predlogov sprememb za osnutek proračuna. In 17. septembra bomo glasovali o uh, končnem mnenju. Sedaj pa bomo nadaljevali z našim dnevnim redom in sicer je na vrsti seja koordinatorjev. Preostali uh, kolegi pa nas lahko zapustite in ponovno se vidimo jutri zjutraj ob 9.